ne počne nič takega, kar bi bilo nezdružljivo z funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu. Poljski pristojni organi so mi podali predlog za to, da se odpravi imuniteta za poslanca gospoda Jacka Kurskega. Odbor za pravne zadeve je 21. januarja 2003